Good afternoon, everybody. We are having a heavy voting session. Dobar dan vsem. Veliko glasovanja imamo na dnevnem redu. Začenjamo z mojim poročilom. Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam. A ja, še preskus glasovanja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja. Konec glasovanja. 20 nas je glasovalo. Želela sem podati sporočilo in to bom naredila v angliščini, preden bi začeli. Petek smo imeli sestanek 20 v Washingtonu s finančnimi ministri in odločili so se, da bi samodejna izmenjava informacij naj bila standardna od zdaj naprej. Pozvali so vse države, da naj podpišajo konvencijo, ki cilja na to, tako da smo naredili velik napredek na tem področju, to sem želela povedati, tako da naše glasovanje ne sme zaostajati za tem, kar OECD počne danes. Prav, začenjamo z glasovanjem. Torej. Predsednica postopkovno vprašanje, veliko oglasovanja imamo, bi lahko oglasovali vsežnih, kjer je to možno. Zanima me, ali bi lahko glasovali v svežnju, tam, kjer je to možno, ker je veliko poročil na našem dnevnem redu, katerih bomo glasovali. Ja, da, seveda, gospod Mičer, to bomo storili, ker se bo le dalo. Prav? Amendment Predlog smembe ena. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog smembe dve. Za. Dva in tri. Skupaj. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog smembe štiri. Glasovanje po delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 6, 7 skupaj, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7, se upravičujem pravi predsednica 8, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spomenbe 10. 11, 13. Skupaj. Do 14. Prav. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spomenbe 14. Za. Proti. Proti vzdržani sprejeto. Petnajst do osemnajst za proti vzdržani sprejeto. Devetnajst za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe dvajset za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. In sedaj mnenje v celoti, v spremenjeni obliki, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto soglasno. Zelo sem zadovoljna. Hvala lepa. So now we have the very important. To je pa zelo pomembno poročilo gospoda Kačmarka. Predlog spremembe 60 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 61 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 in 67 skupaj za, proti, vzdržanje sprejeto. 68 za, proti, vzdržanje sprejeto. 69 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržanje sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Petinšestdeset, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinsedemdeset, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vem 26 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Fem 32 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Fem 34 za. Proti vzdržani. Preverjamo. Preverjamo FEM 34. Glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 79 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Potem ustni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Yes. Okay. Yes. So then we have amendment Potem predlog spremembe 84 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno kompromisni predlog spremembe 8, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Okay, so date is adopted and compromise 8 is adopted. Bilo sprejeto tudi kompromisni predlog 8, tako da sedaj glasujemo predlog 89 za proti. Vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržanje sprejeto. To je bil prvi del, sedaj pa drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. 92 za, proti, vzdržanje sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Petindevetdeset in šestindevetdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Sedemindevetdeset, sedemindevetdeset, in 98 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 102 za. Proti. Vzdržani sprejeto. predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 104 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. To je bil prvi del spet. Sedaj pa drugi del za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto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 Vseeno bomo glasovali. Bomo pa potem preverili pri sekretarju. Torej glasujemo. Well, we excuse him. 108. 108 za, proti, vzdržani sprejeto. 110 za, proti, vzdržani sprejeto. 111 za za, proti, vzdržanje sprejeto. 112, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržanje sprejeto. Tretji del. Well, I think we got the third part of this uh, article. So, who is in favor? za, proti, vzdržani sprejeto. 113 za, proti, vzdržani sprejeto. Fem 3 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. FEM 4, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlogi smembe FEM 12, za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani zavrneno. 28 za, proti, vzdržani zavrneno. 28, za, proti, vzdržanje. Nisem dobro videla, preverjamo. Glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. vem, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 116, 117, 118, osvežnjo za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 119 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani sprejeto. 120 za, proti, vzdržani sprejeto. 122, 123, 124, 122 do 125 v svežnju, ne. 122 in 123 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. 128, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 129 in 130, ne, 129 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14. Glasovanje po delih. V treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 15. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sto enainštirideset za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo drugi del. Predlog spremembe 143, elektronsko glasovanje, glasujemo. Everybody. Vsi glasovali? Vsi ste glasovali, razen enega, prav. Sedaj vsi, konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 144 za proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 za proti vzdržanje sprejeto. potem 9 za, proti, vzdržani, zavrneno. Fem 18 za, proti, vzdržani, zavrneno. Fem 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Ne. Kompromisni predlog 17. 17. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 18. Za, proti, vzdržani sprejeto. Sto petinpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto šestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto enainšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem devetnaest za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 162. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 163. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 164 za proti, vzdržani sprejeto. 165 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Sto dvainsedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 173 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Predlog spremembe 173, prvi del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Da. Drugi del je brezpredmeten, prav. Predlog spremembe 179, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 178 za, proti, vzdržani zavrneno, 174 za, proti, vzdržani sprejeto, 175 za, proti, vzdržani sprejeto, 176 za, proti, vzdržani sprejeto, 176 za, proti, vzdržani sprejeto, 177 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Glasovanje po delih, pravi predsednica. To je bil prvi del prav. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Preverjamo kompromisni predlog 22. del. Glasujemo elektronsko. Še nekdo mora dati svoj glas? Zadnja priložnost, da glasujete, konec glasovanja. Tako sedaj pa ste vsi glasovali zavrnjeno, z enim glasom večine. So 80 in 181 sta brezpredmetna, 182 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 21. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto mislim, da bomo preverili. Drugi del, kompromisa 21, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto sedeminosemdeset za proti vzdrženi, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdrženi, sprejeto. Ustni predlog spremembe 5 za, proti, vzdrženi, sprejeto. Ustni predlog spremembe ena. Predsednica. Ok. Uh, withdrawn, yes. No, what is... Aha, ta je bil umaknjen. Kompromisni okay. okay. predlog 24. Glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiriindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 198. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 199. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog smembe 200. Za, proti, vzdržani spreto. Kompromis 31. Za, dva dela. Prvi del. Za, proti, vzdržani spreto. Drugi del. Za, proti, vzdržani spreto. Proti? Vzdržani sprejeto. Dvesto tri za, proti, vzdržani sprejeto, dvesto štiri za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Ja, Kompromis 25 eh, za, proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 26. Torej, to bomo glasovali v lepo delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali naslednje amandmaje in sicer 211 za, proti, zdržani sprejeto. 2012 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2013 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, kompromis 25 je bil sprejet, sedaj pa usni amandma. Uh, 214 za proti vzdržani sprejeto, 217 za proti vzdržani sprejeto, mislim, preverimo. Torej, elektronsko glasovanje za mandma 217. sprejeto. Dvesto devetnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto dvajset, dvesto enaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve, osemindvajset v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del kompromis 25, elektronsko glasovanje odprto. Torej, vsi ste glasovali. Zapiramo glasovanje. Zavrnjeno. Tretji del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sedaj ne vem, ali je bil kompromis 28 sprejet ali ne. 223 za, proti, zdržani, sprejeto. In drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. 224 za, proti, zdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 222 za, torej 22 do 25 za, proti vzdržani sprejeto. 226 za, proti vzdržani sprejeto. 227 za, proti vzdržani sprejeto. 228. 228, za, proti, vzdržani, sprejeto. 229, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 29, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Bom preverila. Elektronsko glasovanje je odprto. Drugi del. Še dve osebi morata glasovati. Dobro, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tretji del. Za. Proti? Vstržani? Zavrnjeno. Amandma 235. Glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odpremo elektronsko glasovanje. 2, 3, 4. Oziroma 2, 3, 5, oprostite. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili elektronsko za drugi del. Elektronsko glasovanje se začenja. Še en glas. Dobro. Sprejeto. Sedaj pa morda amandmaje 241 do 239 glasuje, vzamemo skupaj, glasujemo skupaj, ja, za, proti, vzdržani spleto. 240 za, proti, vzdržani spleto. 242 za, proti, vzdržani spleto. 243 do 247 za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. 249 za, proti, vzdržani, sprejeto. 250 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del za. A, dobro, to itak pade. Se pravi, nadaljujemo z 254 za. 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. 255 za, proti, vzdržani, sprejeto. 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. 260 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj nadaljujemo z amadmajem 264 za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto dvainšestdeset do dvesto sedeminšestdeset za, proti, vzdržani sprejeto. 268 do 273 za proti vzdržani sprejeto. dvesto štiriinsedemdeset za proti vzdržani sprejeto dvesto šestinsedemdeset za proti vzdržani sprejeto dvesto petinsedemdeset za proti, vzdržani, zavrneno. Fem šest, za, proti, vzdržani, zavrneno. Fem štirnaest, za, proti, vzdržani, zavrneno. Zdaj pa glasovanje o uvodnih izjavah. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 19 pade. Na to amandma 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 32 do 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Petintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Osemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 do 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to imamo amandma 52 za, proti, vzdržani, zavrneno. 53-54 za, proti, držani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, držani sprejeto. Devetinpetdeset za, proti, držani sprejeto. Torej, spe, elektronsko bomo preverili 59, glasovanje odprto. Zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj imamo FEM uvodna izjava A. Torej najprej A za proti, vzdržani zavrneno, na to pa B za, proti, vzdržani zavrneno. C za, proti, vzdržani zavrneno. D za, proti, vzdržani zavrneno proti, vzdrženi, zavrnjeno. Glasovanje o vodnih izjavah. En, dva, tri, kdo je za, proti, vzdrženi, sprejeto. Fem, pet, za, proti, vzdrženi, sprejeto. Amandma 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 2. Prav 2 do 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. Na to imamo 6, 8, 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 10. Se upravičujem, morali bi glasovati o amandmaju 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 12 in 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to pa lahko glasujemo o amadmajih 14, 16, 17, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, sedaj glasujemo o celotnem osnutku poročila. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržanje je sprejeto. Sedaj še elektronsko. Glasovanje je odprto. Še dva glasova. Še en. Glasovanje je zaključeno. Torej, sprejeto. 20 za in 4 proti. Rada bi se zahvalila gospodu Kasmareku za zelo pomembno delo za cilje razvoja hvala. Želel bi se pridružiti vašem zahvalam gospodu Kazmariku in če bi lahko sedaj uh, porabili nekaj časa za to, da bi pregledali vse, o čemer smo glasovali, zato ker lahko bi prišlo do protislovi, do konfliktnih eh, elementov. Pomembno je, da imamo koherenten in, um, in, koherentno in močno politično sporočilo do eh, septembra, ko bomo to predstavili v New Yorku. Hvala lepa poročevalcev. Sekretarjat bo prav tako tudi vsem uh, političnim skupinam posredovalo posredoval to poročilo, tako da si lahko to vse pregledate in eh, vrnete vaše komentarje v treh urah. Ali bi bilo uh, kršenje protokola, če bi nam vse eno postregli s kavo, kajti še precej glasovanj imamo pred sabo. It, it še bolje pa bi bilo, če bi nam servirali irsko kavo. Yes, we will vote on the recommendation for the 68th session of the Sedaj pa priporočilo svetu 68. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, amandma 1. Aha, v, v bloku glasujemo, kdo je za. Od 1 do 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. 9 in 10 za proti sprejeto in mnenje, tako kot je spremenjeno, za proti vzdržani sprejeto. Ali elektronsko glasujemo, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto soglasno. And felicitate my No, čestitam poročevalcu, gospodu Krištofu Izeku. Minors. Naslednja točka, položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji. Poročilo gospoda Görensa, amandma 1 za, proti, vzdržani, sprijeto.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 Zdržani sprijeto. Predlog spremembe 10 za proti. Zdržani sprijeto. Ustni predlog spremembe 2 za proti. Zdržani sprijeto. Dvanajst, oziroma ne, to ni možno, ja, dvanajst podeljih, prvi del za proti. Aha, 12 odpade brezpredmeten, zdaj pa 13 in 14 skupaj za, pro, proti, vzdržani, sprejeto. 15 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. No, to bomo preverili. Drugi del. Predlog spremembe 15. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 in 17. Za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa mnenje, tako kot je spremenjeno, za, proti, vzdržani, sprijeto. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Enaindvajset za, dva vzdržana. Torej sprejeto in čestitamo poročevalcu. Gospod Grns, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Želim se zahvaliti vsem za to navdušeno ploskanje in tudi za te predloge, Michael, ki so nam omogočili, da smo tako hitro prišli skozi. We are now working on um, the reconstruction and democratization Avmali. Eh, glasujemo o obnovi in demokratizaciji Malija. Torej, osnutek ustnega vprašanja za vprašanje komisiji, nimamo predlogov sprememb za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi elektronsko bomo glasovali, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Yes, and we have the same. No, in isto vprašanje imamo tudi za svet, brez predlogov sprememb. Kdo je za vprašanje svetu, proti vzdržanje sprejeto? Sedaj pa še elektronsko glasovanje o vprašanju za svet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Soglasno. Tako, sedaj pa glasovalni seznam o obnovi in demokratizaciji Malija. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30, glasujemo po delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 31. Po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 in 35. Z... Aha, samo 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto 37 za proti vzdržani sprejeto ustni amandmajena za proti vzdržani sprejeto. Amandma 39 za proti vzdržani sprejeto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 Ja, amandma 45 preverjamo elektronsko. Glasujemo. Še eden. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 2. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Ustni amandma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 46 odpade. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 49 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 51 za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni amandma 4. Oziroma ne, Amandma 52. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 54. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 55. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 56. Za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amandma 5. Ne, ampak amandma 57. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 58. Za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 59 za, proti, vzdržani sprejeto, 60 za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o uvodnih izjavah. Ali lahko v bloku glasujemo 1, 2 in 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 7, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni amandma 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 8 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržali sprejeto amantma 9 za proti vzdržani sprejeto kompromisni predlog 4 za proti vzdržani. To bomo preverili. Kompromisni predlog 4 glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Hm. Amandma 11. Za, proti, vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani sprijeto. Amandma 15 in 16 skupaj. Ne, samo 15 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 16 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Amandma 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 21, po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ali lahko glasujemo v bloku od 23 do 27? Ne. 24 do 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kdo je za resolucijo, tako kot smo jo ravno kar spremenili, za torej proti vzdržani sprejeto še elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Soglasno in čestitke. Komu? Ne, poročevalca nimajo, nimamo. Yes. Monsieur le we will now vote on Michel Striffler's eh, rapport. Sedaj pa poročilo Mišel Štrifler. Predlog spremembe 12. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Amadva 13. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Amadva 14. Podelih prvi del za. Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 15 za, 15 in 58 prav za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preveriti je to treba. Torej, Empel 13 preverjamo. Glasujemo, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. MPL 14 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 17 za proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. MPL 17 po delih, prvi del, ne, odpade. Drugi del. MPL 17, drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Budžet odpade. Ustni predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Eh, Empel 18 je brezpredmeten, budžet 9 za, proti, vzdržani, sprijeto. Ampel 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, torej 20 in 21 za, pr proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 in 11 skupaj za, proti, vzdržani, sprijeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 23 je brezpredmeten, torej gremo naprej na amandma 24. Oziroma, oprostite, na MPL 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 24 za, proti, vzdržani, sprejeto budžet 13 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 25. Amandma 25 oziroma MPL 23 in budžet 14 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Nadaljujemo z amandmajem 26 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Amandma 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 60 oziroma 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 in 31 za, proti, vzdržani sprejeto. Empel 28 po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Budget 15. Ta je. Ja, budget 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, 33, 34 in 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 30. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bađa 16. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 30. Predlog spremembe 36. Za proti vzdržani sprejeto. In plus 32 za proti vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto. Potem pa predlog spremembe 37 za proti vzdržani sprejeto. 37. Prisluhnila bom sekretarjatu, moramo glasovati tudi o MP33. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. MP34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržanje sprejeto. In pri 35 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. In pri 36 za, proti, vzdržanje sprejeto. In pri 37 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 38 in 39 skupaj za, proti vzdržani sprejeto. In pri 38, glasovanje po delih, prvi del za, proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe. 64, za, proti, vzdržani, sprejeto. Impl 39, za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Preverjamo 39. Impl 39. Še en glas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani. Zdržani sprejeto. Empel 40 za, proti vzdržani sprejeto. Empel 40 preverjamo. Glasujemo. Še en glas. Ni ga več, ima pa še kartica. Konec glasovanja. Zavrnemo. Predlog spremembe 41 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Emperor 41 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. In pri 42, kar so vanje podelih, tri deli. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani. za, tretji del, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedemnajsti člen. Dvainštirideset do petinštirideset skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 17 za in 48 skupaj za, proti vzdržajanje sprejeto. Budget 18 za. what, uh, the second part? Only the second part. Okay. Well, I trust the secretariat. They say we can vote. Upam sekretariatu pravi, da moramo glasovati samo o drugem delu tega amandmaja. Torej, budget 18, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kdo je za budget 19, 46 in 49 proti? vzdržani sprejeto. Potem imamo predlog svojim besedem 40. Ne? 47, da? Prav, glasujemo o 47. In 21 skupaj za proti vzdržani sprejeto. 51. SIF budget 21 was adopted, it was adopted. To je bilo sprejeto, torej ni brez predmeta. 51. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 52 do 55 skupaj za proti vzdržanje sprejeto. Tako sedaj pa vodne izjave. 56 za proti vzdržanje vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Ena, pet in štiri skupaj za, proti, vzdržani sprejeto ustni predlog, predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani je sprejeto. Impel 6, 2 in 14 skupaj za, proti, vzdržani je sprejeto. Impel 8 za, proti, vzdržani je sprejeto. 9 do 6 skupaj za, proti, vzdržani je sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9. 10 in 11, ne, samo 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, preverjamo, predlog spremembe 9, preverjamo, predlog spremembe 9, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 10 in 11 skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. Budget 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno. moramo pa glasovati, tudi o Impel 10, gre za jezikovni popravek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako sedaj pa glasujemo v poročilo v celoti, kot je bilo spremenjeno, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še elektronsko glasujemo.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 Bađe 3 za, proti, vzdržanje sprejeto. Bađe 4 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Zakonodajna resolucija v celoti, kot je bila spremenjena, za, proti, vzdržanje sprejeto. In še elektronsko glasovanje. podlagi sprejetih predlogov sprememb se bodo morda začela neformalna medinstitucionalna pogajanja. Kdo je za? Torej, glasovali bomo elektronsko. Ali bi naj začeli z medinstitucionalnimi pogajanji? Glasujemo. konec glasovanja. Da, strinjamo se. 20 glasov za, en glas proti, en glas vzdržan in dva glasova proti. Prav. In še pogajalska ekipa, Predsed, predsednica, poročevalec in po en poročevalec v senci vsake politične skupine. Sedaj glasujemo še o tej sestavi tudi to glasovanje je elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 21 glasov za, nihče proti, nihče vzdržan. Tako. čestitke še Strifler za upravljeno delo. Hvala lepa. Na dnevnem redu nimamo ničesar pod točko razno. Naslednji sestanek bomo imeli v ponedeljek 27. in v torek 27. maja. In naj vas spomnim, da se nam bo takrat pridružil naš komisar. Prisotnost je obvezna, saj bomo 28. maja popovdne sprejeli tudi komisarja. Sedaj pa imamo skupno sejo z odborom za zunanje zadeve na kateri bomo s komisarko Georgijevo izmenjali mnenja o razmirah v Siriji in vplivu na begunce v Jordaniji in Libanonu. Zato se moramo sedaj preseliti v dvorano PHS3C50. Hvala. Merci de place.